Allora, buongiorno. Dobro jutro. Lepo zdrav vsem. Začenjamo z današnjim zasedanjem. Lepo prosim, da zasedete svoje mesta. Kot veste, bomo začeli z izjavo kandidatke za predsednico komisije. Naj vas spomnim, da pri tej razpravi ni proste razprave in tudi ne bomo sprejemali vprašanj s pomočjo modrih kartončkov. Začenjamo z našim delom in besedo predajam gospe von der Leyen za njeno izjavo. Izvolite. Gospod predsednik, gospe in gospodje, poslanke in poslanci. Pred točno štiridesetimi leti je prva predsednica Evropskega parlamenta Simone Veil bila izvoljena in je predstavila svojo vizijo Evrope, ki je bolj združena in bolj pravična. Zahvaljujoč njej in vsem ostalim evropskim ikonam vam lahko danes predstavim svojo vizijo Evrope. In 40 let kasneje, z velikim ponosom, lahko rečem, končno imamo žensko kandidatko za predsednika, predsednico Evropske komisije. In to zahvaljujoč vsem tistim, ki so prelomili konvencije in odstranili ovire. Zahvaljujoč tistim, ki so zgradili Evropo miru, združeno Evropo, Evropo urednot. S tem evropskim prepričanjem živim vse življenje in vso kariero, kot mati, kot zdravnica in kot političarka. Ta pogum In ta vizija pionirjem, kot je bila Simon Veil, je v srčju moje vizije Evrope. In ta duh bo vodil Evropsko komisijo, ki ji želim predsedovati. Gospod predsednik, gospe in gospodje poslanke in poslanci, očetje in matere Evrope so iz razvalin Evrope zgradili veliko mir. Močan skupni trg, trgovina brez meja, potovanje, raziskovanje, delo. 500 milijonov evropejcev in evropejk živi danes med Rigo in Limasolom, med Atenami in Lizbono v blagostanju in svobodi. Generacija mojih otrok si življenja brez tega domačega občutka Evrope sploh ne more več predstavljati ko je bila rojena ta srečna generacija, smo tudi mi starejši menili, da bo vedno šlo tako naprej. Danes je tudi tem slednjim jasno, da se moramo spet boriti in da moramo ustati za našo Evropo. Ves svet je izvan, da ravna s prelomnimi dogodki, ki tudi ne gredo mimo Evrope. Demografske spremembe, globalizacija svetovnega gospodarstva, hitra digitalizacija našega trga dela in seveda podnebne spremembe. Nobena, nobeden od teh meta razvojev ni nov. Vse to je znanost že davno napovedala. Novo pa je, da danes kot državljani in državljanke Evrope, ne glede na to, v kateri državi živimo, doživljamo in čutimo konkretno posledice. Naj si gre za kmete, ki gojijo pšenico na finskem, ki jih zadeva suša, naj gre za vročinski val v Franciji. Podnebne spremembe čutimo vsi konkretno. Naj si gre za upokojenko na Irskem, ki mora po spletu opravljati bančne storitve, ali za delavce na Polskem, ki se mora po 20 letih spet izobraževati, da bi lahko obdržal delo. Vsi čutimo globalizacijo in digitalizacijo. Naj se gre za regije v Evropi, naj se gre za šole, bolnišnice ali podjetja, ki se zapirajo. Vsi čutimo demografske spremembe in to konkretno. Vse to je privedlo do tega, da ljudje čutijo, da izgubljajo nadzor, da izgubljajo stik s skupnostmi. Noben od teh iz izzivov ne bo izginil, ampak različni načini so, kako se odzvati na te trende. Nekateri se ozirajo proti avtoritarnim režimom. Nekateri kupujejo globalni vpliv in ustvarjajo odvisnosti, ko investirajo v pristanišča in ceste. Drugi pa se ozirajo k protekcionizmu. Nobena od teh možnosti ni za nas. Mi si želimo multilateralizma, želimo si poštene trgovine, mi branimo vrednote, ker vemo, da je to bolje za vse nas to moramo storiti na evropski način. Ampak, če bomo obrali evropsko pot, moramo najprej ponovno odkriti našo enotnost. Če smo enotni, znotraj nas nihče od zunaj ne bo mogel razdeliti. Če bomo zmanjšali razkorak med nami, bomo jutrišnje izzive lahko spremenili v jutrišnje priložnosti, spoštovane poslanke in poslanci. Naš planet mora ostati zdrav. To je največja odgovornost in priložnost našega časa. Želim, da bi Evropa postala prva neutralna država podnebno neutralna celina na svetu do leta 2050. Da bi nam to uspelo, moramo biti drzni. Naš trenutni cilj zniževanja emisij za 40 odstotkov do 2030 ni dovolj. Iti moramo dlje. Stremeti moramo k še več dvofazni pristop potrebujemo za zniževanje emisij CO2 do 2030 za 50, če ne celo 55 odstotkov. Evropska unija bo vodila mednarodna pogajanja, da bi zvišali raven ambicioznosti ostalih večjih ekonomij do 2021. Kaj ti, če želimo resnično kaj doseči? Moramo biti ne samo ambiciozni doma, seveda to je potrebno, ampak svet mora iti naprej skupaj. Da bi nam to uspelo, bom predlagala zeleni sporozum za Evropo v mojih prvih stotih dneh v funkciji. Predlagala bom prvo podnebno zakonodajo, ki bo zapisala letnico 2050 v zakonodajo. Te večje ambicije bodo potrebovale naložbe zato bodo potrebne naložbe v velikem obsegu. Javni denar ne bo dovolj. Predlagala bom načrt nalož za trajnostno Evropo in del EIB bom spremenila v podnebno banko. To bo sprostilo bilijon evrov naložb v naslednjem desetletju. To pomeni spremembe. Vsi izmed nas vsak posamični sektor bodo morali prispevati, od letalskega do pomorskega prometa, k načinu, kako vsi izmed nas živimo in potujemo. Emisije morajo imeti svojo ceno, ki spremeni naše obnašanje. Da bi zaključili to delo in da bi zagotovili, da bodo naša podjetja lahko konkurenčna, bom uvedla oglično, oglični meni davek, da se izogibam selitev industrije iz Evrope. Ampak to, kar je dobro za planet, mora biti dobro tudi za naše ljudi in naše regije. Seveda, vem, kako pomembni so kohezijski skladi, ampak potrebujemo več. Potrebujemo pošten prehod za vse. Niso vse regije začele na enaki točki vsi pa imamo isti cilj. Zato bom predlagala tudi sklad za pošten prehod, za podporo tistim najbolj prizadetim. To je evropska pot. Smo ambiciozni, nikogar ne puščamo v nemar in ponujemo perspektive. Če želimo uspeti s tem ambicioznim načrtom, potrebujemo močno gospodarstvo. Kaj ti to, kar želimo zapraviti, moramo najprej zaslužiti. Zato moramo okrepiti hrbtenico naših gospodarstev, MSP, mala in srednja velika podjetja. Ta so inovativna, podjetniška, prožna, agilna, ustvarjajo delovna mesta, nudijo poklicno izobraževanje mladim. Ampak to lahko storijo le, če imajo dostop do kapitala povsod na tem velikanskem skupnem trgu. Izognimo se, oviram, odprimo vrata, končno dokončajmo unijo kapitalskih trgov. MSP-ji si to zaslužijo. In aktivni moramo biti glede pakta za stabilnost in rast ko so potrebne naložbe in reforme, bi morali zagotoviti, da jih lahko izvedemo. Izkoristiti moramo prožnost, ki jo dovoljujejo pravila. Ponosni smo na naše gospodarstvo, želimo ga ukrepiti. Ampak imamo tudi jasno in enostavno logiko. Niso ljudje tisti, ki služijo gospodarstvo. Gospodarstvo služi ljudem. V naši socialni tržni ekonomiji moramo trg združiti s socialnim. Zato bom evropski semester preusmerila na to, da bomo spoštovali naše cilje trajnostnega razvoja. Prav tako se bom borila za poštene davke. Naj si gre za gradbeno industrijo ali za digitalna podjetja ko tehnološki velikani kujejo velike dobičke v Evropi, je to vse lepo in prav, ker smo odprt trg in si želimo konkurence. Če pa izkoriščajo naš izobraževalni sistem, naše delavce, našo infrastrukturo in naš socialni sistem za te dobičke, če je tako, potem ni sprejemljivo, da kujejo dobičke, ne plačujejo pa ali plačujejo zelo malo davkov, ker izkoriščajo naše davčne sisteme. Če želijo imeti prednosti, morajo deliti tudi breme. Spoštovane poslanke in poslanci, evropska pot pomeni tudi, da izkoristimo vrš naš potencial, naše ljudi, naš talent, našo raznolikost. Gre za ustvarjanje bolj poštene in bolj enake v nje. To me bo vodilo vsak dan, ko bom predsednica Evropske komisije, kot me to vodilo med mojo kariero. Dolgo je že, kar sem bila ministrica za družinske zadeve in sem se morala poriti za starševska nadomestila ali za oskrbo in varstvo otrok. Ampak boj za pošteno se nikoli ne ostavi. Še vedno je pretežko za družine, ki trdo delajo, da preživijo mesec. Želim zagotoviti, da se bo delo izplačalo. V socialni tržni ekonomiji mora vsak posameznik, ki dela, zaslužiti minimalno plačo in tako dostojno živeti. Zato bomo razvili okvir spoštovanje različnih trgov dela. Optimalna možnost pa mislim, da je, da imamo kolektivna pogajanja sindikatov in zaposlovalcev, kajti tako bomo prikrojili minimalno plačo sektorjem ali regijam. Seveda se zavedam, da imamo različne modele, ampak ustvariti moramo ta okvir. Želim si tudi boljšo zaščito za tiste, ki izgubijo delovna mesta, ko je prizadeta naša ekonomija. evropska schema pozavarovanja za nadomestila za brezposobnost bo podprla naše ljudi pri zonalnih šokih. Seveda imamo tudi nacionalne scheme za brezposobnost, ampak ta schema pozavarovanja na evropski ravni je potrebna. Prav tako si želim več pravičnosti in enakosti za mlade. Brezposobnost med mladimi je pri 14 odstotkih, ampak to je zelo raznoliko po državah, med 5 do 40 odstotkov. Tega ne smemo sprejemati. Mladi imajo svoje zahteve, želijo si delati, imeti prihodnost in naša dožnost je, da jim dovolimo to doseči. Zato bom zagotovila, da bo jamstvo za mlade, s tem sem začela, ko sem bila ministrica v svetu, da bo to delovalo tako dobro, kot le lahko v vseh državah članicah in podprla bom Evropski parlament, da bi potrojili proračun za Erasmus, plus, kot del naslednjega večletnega proračuna. Poskrbeti moramo za najbolj ranljive, naše otroke. Boriti se moramo proti revščini. Kot mati sedmih otrok, Vem, da je pomembno, kako se začne življenje, če, da, da imajo otroci dostop do izobraževanja, športa, glasbe, zdrave hrane in ljubečega okolja. Potrebujemo mesto za otroka, da bomo zagotovili, da bo vsak otrok v Evropi imel dostop do ključnih pravic, kot so zdravje in izobraževanje to bom skušala doseči in veliko pridobimo, če jih podpremo, ko so otroci. In tako želim navdihniti življenje v naš steber za socialne pravice. Začela bom doma. Zagotovila bom polno enakost med spoloma v svojem kolegiju komisarjev in komisark. Če države članice ne bodo predlagale dovolj žensk, ne bom oklevala in zahtevala nova imena. Od leta 1958 smo imeli 183 komisarjev in komisark. Samo 35 je bilo žensk. To je manj kot 20, manj kot 20 odstotkov. Predstavljamo pa polovico prebivalstva. Želimo si enakosti. Prav tako moramo odprto govoriti o nasilju nad ženskami. Ena od petih žensk je že trpela fizično ali spolno nasilje v Evropski uniji. 55 odstotkov žensk je že bilo spolno nadlegovanih. Jasno je, da to ni samo vprašanje za ženske. Predlagala bom, da končamo z nasiljem nad ženskami. To bo na seznamu zločinov EU in to bo opredeljeno v pogodbi. Prav tako se mora EU pridružiti istambulski konvenciji. Pripričana sem, če zapolnimo te vrzeli, da bomo močnejši kot Unija. Spoštovane poslanke in poslanci. Zibelka naše evropske civilizacije je grška filozofija in rimsko pravo. In naša evropska celina je šla skozi najtemnejša obdobja, ko so nam vladali diktatorji in ko ni bilo pravne države. Stoletja so se evropejci trdo borili za njihovo svobodo in neodvisnost. Pravna država je najboljše orodje, da branimo te svobode in da zaščitimo najbolj ranljive v naši uniji. Zato ne bo kompromisa, kar se tiče spoštovanja pravne države. Nikoli. Gotovila bom, da izkoristimo vse instrumente, ki jih imamo na voljo na evropski ravni. Poleg tega popolnoma podpiram mehanizem za pravno državo na evropski ravni. In naj bom jasna, to ni alternativa obstoječim instrumentom, to je dodatni instrument. Komisija bo vedno neodvisni varuh pogodb pravica je slepa. Branila bo pravno državo povsod, kjer je ta napadena. Spoštovane poslanke in poslanci, pravna država je univerzalna. To velja za vse. V zadnjih petih letih je več kot 17 tisoč ljudi se utopilo v sredozemlju. To je ena najbolj smrtnih meja na svetu na morju moramo reševati življenja. Na naših konvencijah in pogodbah imamo zakonsko in moralno obvezo, da spoštujemo dostojanstvo vsakega posameznika. Evropska unija lahko in mora braniti te vrednote. Evropska unija potrebuje človeške meje. Moramo reševati, ampak samo reševati ni dovolj. Nezakonite migracije moramo zmanjšati. Boriti se moramo proti tihotapcem in trgovcem, proti organiziranemu kriminalu in ohraniti moramo pravico do azila in izboljšati razmere glede beguncev. Naprimer, s humanitarnimi koridorji v tesnem sodelovanju z UNHCR. Potrebujemo empatijo in odločne ukrepe. Zavedam se, kako težko je razpravljati o tem. Potrebno je spregovoriti o legitimnih pomislekih veliko ljudi in si ogledati, kako najti enotno mnenje predlagala bom nov pakt o migraciji in azilu in tudi prenovo dublinske reforme. Tako bomo imeli polno delujoče šengensko območje. To je to, kar vodi našo varnost in blagostanje. Prav tako moramo imeti agencijo za nadzor meja, ki bo odločna. 10 tisoč menih policistov moramo imeti ne do 2027, ampak že prej, najkasneje do 2024. Posodobiti moramo naš azilni sistem. Skupni evropski azilni sistem mora biti točno to, skupni. Stabilne zonanje meje lahko imamo le, če bomo državam članicam namenili dovolj pomoči tistim, ki so najbolj izpostavljene. Zato zaradi njihovega geografskega položaja. Potrebujemo solidarnost, pomagati si moramo. Moramo prispevati. Potrebujemo novo delitev bremen. In prav tako moramo državam izvora in tranzita dati pošteno ponudbo sodelovanja. To je v interesu obeh. Diplomacija, ekonomski razvoj, Stabilnost in varnost naložbe so potrebne za to, da bodo ljudje imeli perspektivo. Naj vam povem zgodbo o perspektivi. Pred štirimi leti sem imela srečo, da sem gostila 19-letnega begunca iz Sirije pri meni doma. Vključili smo ga v našo družino. Ni govoril nemško, imel je strašne izkušnje državljanske vojne. Danes, po štirih letih, tekoče govori nemško, angliško in seveda arabsko. Pomaga pri poklicnem izobraževanju, čez dan, zvečer pa se uči. To je navdih za vse nas. Nekega dne se želi vrniti domov. Spoštovane poslanke in poslanci, kot ministrica za obrambo sem bila pogosto na močih, kjer divja vojna. Ne bom pozabila predsednika Raka Masuma, ki je dejal, želimo si več Evrope tukaj. Svet si želi več Evrope, potrebuje več Evrope. Mislim, da bi Evropa morala bolj odločno enotno govoriti globalno in ukrepati moramo hitro. Zato moramo imeti pogum, da sprejemamo odločitve na področju znane politike s kvalificirano večino in da to potem enotno podpremo. The cornerstone. Temelj naše kolektivne obrambe bo vedno NATO. Ostali bomo transatlantski, ampak postati moramo bolj evropski. Zato smo ustvarili obrambno unijo. Naše delo za Evropsko unijo varnosti in obrambe je vključeno v celovito varnost. Stabilizacija vedno zahteva diplomacijo, spravo in obnovo. Vsi trdo delamo s policisti, diplomati in tistimi, ki nudijo razvojno pomoč. Te, mož, te ženske in moški si zaslužijo naše spoštovanje in priznanje za to, kar počnejo za Evropo. Seveda pa ne morem govoriti o Evropi, ne da bi spregovorila tudi, tudi o naših prijateljih v Združenem kraljestvu. Prvič, leta 2016, se je država članica odločila, da bo zapustila EU. To je resna odločitev. Obžalujemo jo, ampak jo spoštujemo. Od takrat smo skupaj s trenutno vlado Združenega kraljestva trdo delali, da bi Združeno kraljestvo odšlo na organiziran način. Sporazum o odhodu Združenim kraljestvom zagotavlja jamstvo tam, kjer je Brexit ustvaril negotovost. Zagotavljanje pravic državljanov in zagotavljanje miru in stabilnosti na Irskem, ti dve prednostni nalogi sta tudi moji, ampak pripravljena sem podaljšati datum izstopa, če bo potrebno več časa in če bo za to dan dober razlog. Kakorkoli že, Združeno kraljestvo bo naša zaveznica, naša partnerka in naša prijateljica. Spoštovane poslanke in poslanci, ko sem prišla v Strasburg pred 13 dnevi, sem obljubila, da bom vam prisluhnila. Slišala sem vaše pomisleke, vaše upanja, vaše pričakovanja politične smernice, ki sem vam jih danes poslala, zrcalijo te razprave. Iz tega, kar sem slišala, sem potegnila svoje zaključke in sprejela svoje odločitve. Prvič, želim si, da bi evropski državljani igrali vodilno in aktivno vlogo pri gradni prihodnosti naše unije. Želim, da bodo lahko na konferenci o prihodnosti Evrope ki se bo začela 2020 in ki bo trajala dve leti, lahko podali svoje prispevke. Drugič, želim si, da sodelujemo in izboljšamo sistem špicen kandidatov. To mora postati bolj otipljivo, vidno za širše volilno telo in moramo spregovoriti tudi o vprašanju transnacionalnih list pri evropskih volitvah. To je dodatno orodje evropske demokracije. In tretjič, da podpiram pobudo, pravico do pobude Evropskega parlamenta. Če parlament z večino svojih poslancev sprejema resolucije, ki zahtevajo od komisije, da poda zakonodajne predloge, se zavezujem, da se bom odzvala z zakonodajnim aktom. Spoštovala bom sorazmernost, subsidijarnost in načela pripravljena boljše zakonodaje. Prepričana sem, da bo naše močnejše partnerstvo pomagalo, da bomo bolje slišali ljudi. Gospod predsednik, oče je bil star 15 let, ko se je grozna vojna, ki je prinesla smrti, pregon in uničenje cel po celotni Evropi končala. Svojim otrokom nam je veliko krat govoril o tem. Vsem je govoril o tem, kaj je pomenilo zanj, da so ostale države nam spet dale roko in nas sprejele okrog demokratičnih narodov. Začelo se je začetke Evropske unije in na začetku smo slišali, spet trgujemo in če trgujemo, potem sklepamo prijateljstva in prijatelji ne streljajo drug na drugega. Bil je voda kabineta pri von der Grumno, komisija Haštajna in kasneje generalni direktor za konkurenčno vprašanje. Zato sem rojena v Bruslju in sem postala evropejka še preden sem ugotovila, da sem Nemka in da prihajam spodne Saške. Zato je za me pomembno samo nekaj. Potrebno je združiti in okrepiti Evropo. Kdor želi z mano Evropo okrepiti, jo spodbiti krasti in k temu, da se bo razcvetela, me bo imel na svoji strani. Kdor pa želi Evropo deliti, slabiti, odzeti njene vrednote, bo našel meni, trdo nasprotnico. Ko je skozi oče postaral, se je njegova zgodba v Evropi spremenila. Ni več govoril toliko o vojni. Dejal je, Evropa je kot dolg zakon morda se ljubezen ne veča, ni tako velika kot prvi dan, ampak se poglablja, ker vemo, da se lahko zanesemo drug na drugega v dobrih in slabih časih, ker vemo, da se lahko prepiramo, pa se potem spet spravimo, ker nikoli ne pozabimo, zakaj smo se združili. In mi tukaj, vsi v tej dvorani, živimo v Evropi, ki je rasla, ki je zorela, ki je postala močna s svojimi 500 milijoni prebivalcev. Več kot 200 milijonov ljudi je volilo. Ta Evropa ima vpliv. Ta Evropa želi prevzemati odgovornost za se in za v svet. To ni vedno enostavno, to vem. To je boleče in naporno. Ampak to je naša dolžnost. Ljudje želijo ugotoviti, da ukrepamo. Mladi zahtevajo to. Moji otroci pravično pravijo, Potrebno je kaj storiti sedaj, ne pa kasneje. In zato sem nastopila, zato sem kandidatka, zato potrebujem vašo pomoč in podporo, zato pozivam vse evropejce, da sodelujejo. To je najbolj dragoceno, kar imamo. Naj živi Evropa. Vive l'Europe. Long live Europe. Hvala lepa. grazie. Grazie alla signora. Hvala lepa, gospa von der Leyen. Hvala za vašo izjavo. Sedaj dobijo besedo predsedniki skupin. Začeli bomo z predsednikom Webrom. Manfred, beseda je tvoja. Hvala za besedo, gospod predsednik gospa von der Leyen, drage kolegi, drage kolegice. Potem, ko smo izvolili pred dvema tednoma našega predsednika Evropskega parlamenta, moramo danes glasovati o novi kandidatki za predsednico Evropske komisije. Rad bi se zahvalil kandidatki za njene misli. Mi seveda bomo stali ob vas. To, kar ste povedali, nas bo tudi usmirjalo v našem delu. 40 milijonov naših državljanov je glasovalo za ELS in njim smo zavezani. Oni od nas pričakujejo, da bomo izpolnili naše obljube. Potrebujemo pravično Evropo z enakomernimi, dostojnimi pogoji življenja za vse. Se pravi, potrebujemo varno Evropo ki nam bo pomagala, da zaščitimo naše meje pred nezakonitim priseljevanjem. Poleg tega potrebujemo tudi ekološko, okolju prijazno Evropo, ne na zadnje pa potrebujemo tudi socialno Evropo. Ursula von der Leyen je krščanska demokratka in je tudi zagrizena evropejka in z njo bomo tudi izpolnili naše voljube ILS in Mi vas seveda v naši politični skupini popolnoma podpiramo. Rad bi se zahvalil tudi Francu Timmermansu, gospe Keli, pa tudi vsem ostalim za njihovo predanost. Ja, tekma je bila zelo dobra, tudi sam sem užival v tekmi za predsednika Evropske komisije. Na takšen način sem dobil priložnost, da pojasnim našim državljanom, kaj si želimo. Potem pa sem tudi pravzaprav spoštoval izide evropskih volitev. Več kot 200 milijonov ljudi je sodelovalo na naših volitvah in s tem smo tudi utrdili našo demokracijo. Hočemo več demokratične Evrope. Je pa res, da to, kar se je zgodilo v zadnjih dveh tednih, ni bilo najbolj skladno z eh, vodilnim sistemom, ki smo ga seveda na začetku tudi spostavili. In to seveda tudi škodi demokraciji. Seveda škoda je nastala, ampak sedaj moramo poskrbeti za to, da to škodo omilimo in jo imamo pod nadzorom. Evropa mora sedaj ukrepati, potrebujemo stabilno Evropo. In prav zato smo se pred dvema tednoma tudi odločili, da bomo podprli Davida Sasolja za predsednika Evropskega parlamenta. In seveda sedaj od vas pričakujem, da boste podprli našo kandidatko. Prav jaz danes govorim, da se moramo zanesti drug na drugega. Samo na takšen način bo Evropa uspešna. Je pa tudi res, da moramo v naslednjih petih letih sodelovati v sožitju, potrebujemo zakonodajno pobudo. Ja, tukaj bi se rad zahvalil vsem obljubam, ne nazadnje pa potrebujemo tudi več izvedbe evropske zakonodajne, nazadnje pa je treba tudi utrditi sam sistem vodilnih kandidatov, tako da se odločitve ne bodo sprejemale za zaprtimi vrati. Jaz sem za Evropo, ki pripada ljudem. Za našo politično skupino je danes prelomnica, mejnik, hočemo začeti novo pot z Ursulo von der Leyen, ki bo predsedovala Evropski komisiji. Grazie, predsednik Weber. Hvala lepa, predsednik Weber. Sedaj pa predsednica Garcia Perez v imenu skupine SD. Hvala za besedo, gospod predsednik, gospa von der Leyen. Danes je zelo pomemben dan za vse. Je prelomnica, zgodovinski trenutek. V naših rokah je prihodnost Evropske unije. Prihajam iz politične skupine, ki hoče še bolj okrepiti našo skupno Evropo. Do naših državljanov smo odgovorni, kajti državljani zaupajo v nas, zato moramo ravnati odgovorno hočemo, da nam zagotovite, da bomo v naslednjih petih letih postavili temelje za trajnostno prihodnost vseh državljanov Evropske unije. Upam, da boste tudi vi v prihodnosti govorili kako Willy Brandt, ki je pred 40 leti spregovoril na plenarnem zasedanju po prvih evropskih volitvah in seveda moramo se spomniti tega zgodovinskega trenutka. Dejal je, da smo predolgo čakali na neposredne evropske volitve. Poleg tega se je tudi pritoževal na tem, da so že takrat bile evropske institucije tako oddaljene od ljudi. Prosil je vse voditelje, da sodelujejo in da pravzaprav premostijo vse razlike, ideološke, geografske razlike in da se povežejo z državljani, zlasti z mladino. Po 40 letih pa je ta diskurs še bolj živ, kakor takrat. Nam se zdi, da je demokracija sicer napredovala, ampak preveč počasi. Bili smo razočarani nad spodletelim sistemom vodilnih kandidatov, ampak ne bomo obupali. Mi moramo iti naprej. Zato vas bomo tudi pozorno spremljali pri tem, da boste utrdili sistem vodilnih kandidatov v prihodnosti. Poleg tega nam morate tudi povedati, kaj boste storili na področju ciljev trajnostnega razvoja. Zanima me, ali ste zmožni, da boste premustili vse te spremembe, ki so prizadele naše državljane. Sicer ste nam poslali pismo, v katerem ste pojasnili svoje cilje, sedaj pa lahko to pismo še bolj poglobite. Dejali ste, da razumete, da moramo sprejeti zakonodajo, zeleno zakonodajo za boj proti podnebnim spremembam. Poleg tega ste tudi dejali, da bo Evropska unija sprejela tudi cilje za zmanjšanje emisij do leta 2030, ampak mi moramo biti v ospredju in zanima me, ali boste res sprejeli skled za pravični prehod. Dejali ste tudi, da boste sprejeli poseben naložbeni načrt za pravično in trajnostno Evropo. Pri tem pa seveda moramo dobiti ogromno denarja tudi iz javnih sredstev. Omenili ste tudi evropski semester in seveda evropski semester ne sme biti samo načelo, moramo imeti tudi merila in kazalnike. Nočemo kaznovati tiste države, ki vlagajo v gospodarsko rast ki vlagajo v državljane, pa so seveda pri tem prekoračile določene proračinske zgornje prage. Nočemo kaznovati te države članice. Poleg tega ste tudi v pismu dejali, da boste spostavili schemo pozavarovanja za brezposelnost. Dobro. Upam, da vam bo to uspelo. Naša politična skupina pa seveda ustraja tudi pri stebru socialnih pravic in želimo imeti tudi jamstvo za mlade, gospa von der Leyen, potrebujemo več ukrepanja proti revščini. Mislim, da moramo pa tukaj vsi sodelovati, tudi veliki digitalni velikani. Dejali ste, da jih boste tudi pravično obdavčili, ampak ali imate v mislih kakšno davčno stopnjo? To bi bilo tudi dobro izvedeti. Poleg tega ste tudi dejali, da je treba zaščititi delavce novih platform. Recimo, mi smo tukaj hoteli podpreti v naši politični skupini direktivo, ki jo je predlagala komisija glede enakosti med spoloma. Tu vas popolnoma podpiramo. Naša politična skupina hoče imeti strategijo enakosti, ki bo zavezujoča za vse, pri tem pa se bomo borili tudi proti nasilju nad ženskem, ki mora postati tudi kaznivo dejanje opredeljeno v pogodbah. Dajali ste vladavino prava, poleg tega ste tudi predlagali nov mehanizem. Zanima me, kako bo ta mehanizem sploh deloval. Prosim, da nam tudi razložite, kako boste ravnali na področju tega možganov. To je tudi omenil v svojem manifestu Frans Timmermans. Dejali ste tudi, da boste reformirali tablinski sistem, potrebujemo več solidarnosti, potrebujemo humanitarne koridorje. Ne gre samo za to, da bomo povečali varnost in povečali pristojnosti Frontexa. Moramo rešiti ljudi, ki umirajo v sredo zemljo. Potrebujemo sistem reševanja, s katerim ne bomo kaznovali nevladnih organizacij, ki rešujejo življenja priseljencev. Gospa von der Leyen. Danes smo vam prisluhnili. Nočemo imeti institucionalne krize, ki bo upočasnila napredek Evropske unije. Ampak vseeno nam morate zagotoviti, da bo Evropa v naslednjih petih letih zmožna premostiti nove izzive. Mi bomo danes sprejeli odločitev glede vaše kandidature in v mislih bomo imeli seveda blaginjo Evrope in naših državljanov, državljanov, ki zaupajo v evropski projekt. In upam, da nam bo skupaj uspelo zgraditi več Evrope, ki bo boljša. Hvala lepa. Predsednik Čolos, beseda je vaša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 nov, uravnotežen, svežen, ki pa ne upošteva enakosti med zahodnim in vzhodnim delom Evropske unije. In res bi bilo dobro, da bi imeli več uravnoteženosti v tem svežnju, ampak dobro, tega svežnja sedaj ni več. Vi ste bili imenovani za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 Vemo tudi, da se sistem vodilnih kandidatov ni upošteval in res sem vesel, da ste nam obljubili konferenco prihodnosti Evropske unije. S to konferenco bomo okrepili demokracijo v Evropi. Mislim, da imamo skupno politično platformo. In če želite, da vas potrdimo, potrebujemo tudi skupen delovni okvir med komisijo in parlamentom. V tem okviru bomo določili cilje v naslednjih petih letih. Naša politična skupina vas bo podprla, če nam boste obljubili prenovitev Evrope. Danes ste nam predstavili zelo jasne cilje, ja vemo, da ste velika zagovornica Evrope. In mislim, da s našim sodelovanjem lahko skupaj z državljani zgradimo novo, prenovljeno Evropo. Pred volitvami smo slišali, da je ogromno pomislekov glede Evrope v našem parlamentu. Potem pa se je izkazalo, da temu ni tako. V našem parlamentu so tisti, ki so naklonjeni Evropi, še bolj okrepljeni. Naših državljanov ne smemo pustiti na cedilu. Naši državljani si želijo, da zaščitimo pravno deželo. Poleg tega tudi ne smemo razočarati naše mladine, ki nas je tudi izvolila na evropskih volitvah. Poleg tega se moramo boriti tudi proti podnebnim spremembam potem pa še MSP-ji, naše gospodarstvo in kmetje, tudi ti od nas pričakujejo, da bomo jim pomagali. Hočemo gospodarstvo, ki bo služilo našim državljanom, gospodarstvo, ki bo sonaravno, trajnostno in tudi tehnološko napredno ter digitalno hočemo gospodarstvo brez omejitev. Notranji trg ne sme biti odvisen od birokracije in številk. Poleg tega pa od vas tudi pričakujemo, gospa von der Leyen, da boste nas vodili. Evropa ni samo neka administracija, gre za politični projekt, politični cilj. Če želite, da vas potrdimo v našem parlamentu in jaz si želim, da bi vas potrdili, potem morate tudi razumeti, da marsi česa ne moremo spremeniti, ampak vi ste odgovorni za ta uh, preobrazbo. Hvala lepa, gospod Lambert, izvolite. Naša skupna hiša gori zaradi podnebja, ki se ruši, bioraznolikost, ki se manjša in naravnih virov, ki jih ni. Neenakost je vedno globlja in neoliberalna globalizacija nam grozi. Prav tako gori brutalno, ker se ne spoštuje pravne države in temeljnih pravic. Zaradi vseh teh nujnih zadev, so dobri nameni sicer dobri, ampak to ni dovolj. Potrebujemo več spremeniti smer razmišljanja in interese tistih, ki branijo status quo. Zato je naša odločenost, da se borimo za spremembe in zato smo bili izvoljeni zeleni. Od vas, von der Leyen, zahtevamo več. Pred temi tedni še spoh niste vedeli, da boste prezeli najvišjo funkcijo Evropske unije. To pomeni, da ste se morali hitro učiti. V zadnjih tednih nas niste prepričali, da veste, kako nujne so zadeve in tudi ne, da želite preusmeriti politiko EU. Govor, ki ste ga pripravili danes, predstavlja se eno določen napredek. Dobro ste navedli konkretne ukrepe za enakost med moškimi in ženskami. Želim si, da bi se tudi osebno zauzeli za zmanjšanje emisij CO2 do 2030, da bi prevzeli to zamisel o ogličnem menem davku in da bi nekatere zamisli, ki so tabu v vaši politični skupini, razvili še naprej. Vaš govor pa mora biti še bolj konkreten. Ni zadostil našim pričakovanjem. Bil je bolj konkreten kot prej. Zakaj bi sedaj razvijali v dveh fazah podnebne ukrepe, ne takoj. Če si preberemo podrobno to, kar ste zapisali političnim skupinam, potem lahko vidimo, da pogojujete določene stvari. Če bodo drugi pripravljeni napredovati, bomo mi napredovali. Pravite, da ekološka tranzicija ne sme nikogar pustiti v nemar. Če bo cena oblika narasla, bodo prizadeti tisti, ki so najbolj ranljivi. In seveda potem predlagati, predlagate sklad za pravičnost. Potrebujemo poboljši davčni sistem, da bo se skupaj postalo pošteno. Podnebje pa, okolje pa ni samo podnebje. Potrebno je upraviti izviri za raznovrstnostjo. Kar se tega tiče, je SKP, skupna kmetijska politika, nekaj, kar je zelo pomembno. Katastrofalne posledice ima na podnebje velike ambicije so preveč razdrobljene na parcialne interese. Potem pa trgovinski sporozumi. To so zelo pomembni instrumenti in ti povečujejo neenakost in izkoriščene planete. Vi ste zato, da se jih sklepa tako do, kot do sedaj, da se ne upošteva trenutnega razvoja. Potrebujemo pa prave klauzule ravno zato, da bomo lahko zagotovili ustrezen razvoj planeta in tudi ustrezne naložbe. Kar se tiče migracij, nisem resnično vas slišal, da bi postavili pod vprašaj trnjavo Evrope. Neozdržno je, da sodelujemo s tistimi državami, ki so v Rasulu in tako kršimo množično človekove pravice. Tako naprimer tudi zmejno stražo Libije, s katero sodelujemo, pa seveda to ni prav. Pravite, da potrebujemo nov pakt za migracije in azil. To že obstaja, sprejeli smo to s strani petih političnih skupin v tem parlamentu. Ne izmišljajte vode na tople vode na novo. Torej, potrebujemo več odločnosti. Vaše izjave so precej nejasne. Potrebno bo zagotoviti, da se vrednote Evrope spoštujejo povsod. Sicer pa bo potrebo, tako kot na mačarskem in na polskem, kjer se kršijo, pravice jih ustrezno kaznovati. Potrebno bo torej spremeniti način razmišljanja, način socialnega, okoljskega in demokratičnega razmišljanja. Tukaj predlagate napredek, ki je pa precej postopen in nejasen. Zato vas danes nismo pripravljeni podpreti. Draga gospa von der Leyen, zeleni smo vse čas poskušali, odkar ste bili predlagani za kandidatko, zagotoviti proevropsko podporo. Seveda je za to potreben čas. Sedaj seveda. Če ste bili seveda dostojni in prijazni do nas, se še niste podali do dvor konkretnih ukrepov. Kot sem že dejal pred tednom dni, se trgovina začne, ko stranka reče ne. Pripravljeni moramo biti, prepričati nas morate vsakokrat, ko kaj predlagate, da ste na ravni naših izzivov, na ravni izzivov, eksistencialnih izzivov, s katerimi se soočamo. Hvala lepa. Grazie. Hvala lepa. Gospod Mojten, izvolite, beseda je vaša. Hvala za besedo, gospod predsednik. Dragi kolegi, draga kolegice, gospa von der Leyen. Danes se moramo odločiti o zelo pomembni odločitvi funkcija predsednika oziroma predsednice Evropske komisije je zelo pomembna. Samo oseba z najboljšimi kakovostmi lahko prevzame to funkcijo. Kljub temu, da vas popolnoma spoštujemo v naši politični skupini, ampak po temeljiti presoji smo se odločili, da ne izpolnjujete merila, ki se devajo to funkcijo. Zakaj? Mi seveda v Nemčiji smo si pridobili številne izkušnje z vami. Najprej ste bili ministrica za družino, potem tudi ministrica za obrambo. In nažalost vam moram sporočiti, da nikoli niste izpolnili pričakovanj našim državljanom. Seveda ne bom sedaj nanizal vseh vaših neuspehov, naša vojska je pravzaprav eh, v slabšem položaju, kakor pa pred vašo funkcijo ministrice za obrambo. Seveda obžalujem, da ste postali ministrica za obrambo. Nemška vlada je veliko krat v preteklosti neljube politike in političarke poslala v Bruselj, ampak tega ne bomo storili tokrat. Res nimate nobenih kakovosti, ki bi vam pomagale, da bi bolje izvajali funkcijo evropske predsednice, se pravi predsednice Evropske komisije, kakor pa vaši predhodniki. Liberalci in zeleni so hoteli imeti sedmi člen pogodbe, se pravi postopek proti Polski. Potem pa ste dejali, da boste seveda okrepili vladavino prava in se tudi borili proti nezakonitemu priseljevanju. Se pravi, v vaših izjavah je ogromno protislovi. Poleg tega ste seveda v zadnjih tednih podali prazne obljube. Eni politični skupini obljubljate nekaj, drugi nekaj drugega, vendar dejstvo je, da vaših obljub ne boste izpolnili. Zakaj? Ker nimate vizije o Evropi in ne morete se omejiti na delo, ki je seveda potrebno za predsednico Evropske komisije. Želite si še več konkure, pristojnosti v Evropski komisiji in poleg tega tudi sam mislim, da niste za sorazmernost in subsidiarnost. Prejšnji teden sem vam na konferenci predsednikov postavil številna vprašanja, na katere spoh niste odgovorili, na dva niste, na, na tretjo pa moram povedati, da je bil vaš odgovor popolnoma nezadosten ta izjava, ki ste jo danes podali, me ni prepričala. Zato bomo glasovali proti vam. Hvala lepa. Predsednik Fito, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa von der Leyen, zelo pozorno sem vas poslušal tudi na sestanku naše skupine in moram reči, da So se stališča na, v vaši današnji izjavi precej spremenila v primerjavi s tistim, kar smo slišali prejšnji teden? Naj začnem s